francoski policist gospod Jean Chouchmeron je umorila Eta in to kaže, da problem terorizma v Evropi še ni rešen v svojem imenu in v imenu vsega parlamenta. Posredujem družini policista naše so žalje. Upam, da bosta francoska in španska policija našli naročnike umora in tudi tiste, ki so izvršili umor. Pa še nadaljne sporočilo na Kubi je, so aretirali 30 udeleženk demonstracije gibanja žensk. In sicer so to ženske nihčire zapornikov, ki so demonstrirale in parlament je Saharovo nagrado podelil pred nekaj leti gibanju za človekove pravice na Kubi in zato smo danes v mislih tudi pri ženskah na Kubi. Z mislimi pri ženskah na Kubi. Sedaj pa <clears throat> prehajamo na dnevni red. E, začenjamo skupno razpravo o dveh letnih poročilih o Evropski centralni banki. Najprej poročilo Edvarda Šiklune, o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2008 in potem poročilo Svena Gigolda o letni izjavi o območju evra in javnih financah 2009. Na tem mestu najprej ministre, dajem besedo poročevalcu Edvardu Kikluni. Prosim. Gospod predsednik, zadnja leta so bila največji izziv za Evropsko centralno banko v njeni vlogi kot varuha monetarne stabilnosti. Moje poročilo o poročilu